Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej vas želim eh, lepo pozdraviti. Pozdravljam tudi komisarja v tej dvorani. Ravno tako želim povedati, da sem zelo zadovoljen z eh, dosežki na tem zelo eh, pomembnem področju. Mislim, da vseh treh minut ne bom, oziroma štirih minut ne bom potreboval, kajti delamo na podlagi dogovora, konsenza in eh, predlog komisije ima namen zagotoviti nadaljevanje neposrednih plačil tudi v prehodnem letu, se pravi v leto med eh, trenutno SKP in pa reformirano SKP, eh, med starim in novim finančnim okvirom. Ta predlog pokriva leto 2013, eh, potem pa pokriva tudi finančno leto 2014. V bistvu Predlog tudi navaja zneske, ki so razpoložljivi za neposredna plačila. Potem moramo upoštevati eh, tudi eh, potrebe novih držav članic, pa tudi to, da imamo mehanizem, ki bo zagotovil modulacijo plačil, do katerih so upravičeni kmetije. Leto 2013 je prehodno leto in odbor eh, Agri je predlagal precej novih določb. Njihov namen je pokriti specifične situacije v posameznih državah članicah, zlasti pa financiranje drugega stebra SKP. Tu govorim o Združenem kraljestvu Nemčiji in Švedski. Za leto 2013 je predvidena možnost, da bi nove države članice lahko še naprej uporabljale nacionalne dodatna plačila v prvem stebru. Podoben mehanizem je sprejet tudi za Republiko Cipr in e, o tem smo se dogovorili v trialogu. Rezultat teh e, pogajanj je bil e, prenešen tudi članom odbora Agri in doživel je podporo službam komisije se želim eh, zahvaliti za dobro sodelovanje. Zahvaljujem se tudi danskemu eh, predsedstvu sveta in pa sekretarjato Agri odbora. Potem se zahvaljujem tudi kolegom iz odbora za pravne zadeve, pa eh, poročevalcem v senci, ki so zelo hitro delali, tako kot je bilo tudi potrebno pri tem dosjeju. Dobro smo delali in na ta način zagotovili tudi nadaljevanje Eh, plačil. Zato eh, vas eh, prosim za široko podporo in tako bomo lahko zakon objavili pravočasno in da bodo naslednje leto kmetje že pravočasno dobili plačila. To je vse, kar sem imel povedati. Gospod predsedojoči, gospod komisar, člani se in člani, hvala lepa. Najlepše hvala. Potem pa v imenu uh, komisije dajem uh, besedo uh, komisarju gospodu Čolosu. Hvala lepa. Preden ugotovim, da je zakonodajni predlog v zvezi z predlogom komisije za neposredna plačila v končni fazi. Zato bi se najprej želel zahvaliti gospodu poročevalcu Kopula Sosantosu, pa gospodu Pavlo Di Castro. Eh, predsedniku odbora Agri za njun angažma, zahvaljujo čemu je bilo mogoče hitro napredovati. Ravno tako se ima zahvaljujem eh, za njihovo pripravljenost doseči dogovor s svetom v prvi obravnavi in to nam je omogočilo tudi spre, hitro sprejemati ustrezne odločitve. Kot veste, je komisiji hiter sprejem te uredbe zelo pomemben. Želimo namreč zagotoviti ustrezno izvajanje neposrednih plačil v letu 2014. Zato sem zadovoljen, da imamo to kompromisno besedilo sedaj, v katerem boste glasovali jutri. Na neformalnem trilogu 24. maja letos je bil dosežen politični dogovor s Evropskim parlamentom in svetom. E, o e, predlogu komisije. To kompromisno besedilo vsebuje nekaj amandmajev, ki so potrebni za dogovor med e, temi tremi institucijami. Zavedam se, da so nekateri elementi tega političnega dogovora bili določeni na podlagi eh, načela, da je ta odločitev omejena na leto 2013 in da to ne bo prioricirala reformirane SKP, niti ne eh, finančnih perspektiv, ki bodo po mojem zelo kmalo sprejete. Hvala lepa. Torej, Najlepše hvala. Potem pa dajem besedo kolegu Giovanni Lamija v menu odbora za proračun za en minu, minuto. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Tudi uh, odbor za proračun uh, vsebinsko uh, se strinja, da se ta zakonodajni postopek zaključi že v prvem branju čim prej. Uh, gre za povezavo z uh, novim večletnim finančnim okvirjem in uh, vlogo nacionalnih uh, parlamentov. Va, uh, 15. oktobra se zaključi kmetovalno leto in uh, plačila, ki bi jih bilo treba izplačati v letu 2013, se prenesejo v leto 2014. Večletni finančni uh, okvir se nažalost nekoliko vleče in dansko predsedstvo se je uh, Eh, odločilo, eh, da bo eh, ciprskemu predsedstvu preneslo naloge, da jih zaključi. Upamo, da se bo to zgodilo čim prej, kajti to ne bo ne, le omogočilo neposrednih plačil v letu 2013, ampak tudi izvedbo reforme v čim krajšem času. Hvala lepa, gospod Lavija. In sedaj v imenu političnih skupin. Začnimo z govornike. Eh, gospa Nedelčeva, eno minuto, izvolite. Благодаря, gospodin predsedatelj, skrpi kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoče, kolegice in kolege. Najprej želim poročevalcu čestitati za odlično delo. Ta dosje dokazuje več stvari, kar zadeva Evropsko komisijo. Eh, to poro, eh, to poročilo eh, odraža politiko EU. Komisija je tista, ki da zakonodajno pobudo in zato bi želela komisijo pozvati naj upošteva tudi nove države članice. Upam, da bo komisija ambicioznejša pri svojih ciljih. Potrebujemo bolj pravično SKP. Drugič, opozoriti eh, vas želim tudi na pomen držav članic, kajti države članice so tiste, ki znajo same najbolje opredeliti potrebe kmetov. One so tiste, ki lahko eh, tudi oblikujejo svoje stališča, zato jih pozivam najbolj tesno sodelujejo. Čeprav države članice niso eh, zastopane v tem parlamentu, so njihova stališča pomembna. V Evropskem parlamentu smo mi tisti, ki upoštevamo interese vseh, horizontalno in vertikalno upam, da bo pri drugih poročilih o SKP kompromis tudi tako hitro dosežen. Čestitke. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Nedelčeva, v imenu ELS je govorila. Sedaj ima besedo kolega Ivari Padar v imenu socialistov in demokratov. Eno minuto, gospod Padari. To je ta negati raportu, ki je muda, če te pa nekute. Želim podpreti amandmaje, ki jih predlaga poročevalec, zlasti tiste, ki se nanašajo na priložnost eh, za nove države članic, eh, da zagotovijo prehodno podporo v svojih državah v letu 2013. Na ta način eh, bo lažji prehod v sistem neposrednih plačil po novem. In tako bo, če tega ne bi bilo, bi kmetje dobili 20 odstotkov manj podpore. Ta kompromis je razumen kompromis in to je zelo dober začetek za naslednja pogajanja. In sicer eh, pogajanja za obdobje 2014-2020. To je tudi pozitiven signal za baljske kmete. Na ta način jim povemo, da je mogoče najti tudi dobre kompromise pri SKP. Hvala lepa. Hvala v imenu skupine Alde. Gospa Brita Reimers, eno minuto. Hvala lepa, spoštovani predsedoči, komisar, kolegice in kolegi. Rada bi sporočila, da bomo Alde podprli predloge sprememb. Pozdravljamo, da smo s tem kompromisom, ko ohranjamo izjeme, ki smo jih do sedaj imeli, smo prišli do tega, da ne bo prišlo do preloma v ravnanju s kmeti jasno in pomembno je, da imamo eh, odločno stališče in rada bi tudi, tudi izpostavila naše konstruktivno sodelovanje. Upam, da bo to konstruktivno delo možno uporabljati tudi v prihodnje. Sedaj je bilo pogosto tako, da je prihajalo v SKP pri reformi do težav in upam, da nam bo dejansko uspelo doseči dober rezultat za kmete. Hvala lepa, gospa Reimers. Sedaj pa v imenu eh, zelenih gospa Ana Miranda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Čološ in gospod poročevalec, vi branite kmete in upam, da boste eh, nadaljevali s tem delom in upam, da bo to obrodilo sadove tudi znotraj reforme SKP. Treba je razumeti potrebe eh, kmetov in treba je zagotoviti, da se neposredna plačila eh, nadaljujejo. Pri nas doma mi proizvajamo veliko mleka, mi smo kmetijska država in sedaj smo v situaciji, kjer je vsega, proračun zamrznen eh, za programe razvoja podeželja. In veliko težav je z izplačilom neposredne pomoči. Ta uredba torej o neposrednih po eh, plačilih predstavlja konsens in je zelo pomembna za kmetijstvo, kajti kmetijstvo preživlja trenutno zelo težke čase javne podpore eh, od držav članic za kmetijstvo ni dovolj. Tu imamo prilagoditev, ki je ekvivalentna eh, obvezni modulaciji in to je zelo pomembno sporočilo. Vedeti moramo, da če bomo imeli majhen proračun za reformo SKP, bomo na ta način eh, tudi bistveno zmanjšali delež eh, BDP-ja, ki ga zagotavlja eh, kmetijstvo. In upajmo, da bomo kmalo videli pozitivne rezultate reforme SKP. Hvala lepa, sedaj pa v imenu EKR. Gospod Janos Vošičovski, eno minuto. E, dziękuję również panu e, spra... Hvala lepa. Tudi sam bi se rad prisrčno zahvalil poročevalcu gospodu Santošu za njegovo delo. Leta 2013 bodo kmetje še naprej dobili neposredna plačila, ki jih tako potrebujejo. Prav tako bi rada jav, da upam, da bo leto 2013 zadnje leto, ko bodo neposredna plačila taka, da bodo tako različna pred skoraj desetimi leti je pristopilo Evropske unije deset novih držav članic. Kmete so razumeli, da so v neenako vrednem konkurenčnem položaju. Sedaj pa se teh deset let končuje za teh deset novih držav članic. Za Bolgarijo in Romunijo bo to trajalo še nekoliko dlje. Torej, zahvaljujem se poročevalcu za to, da je vložil toliko prizadevanja v svoje delo po letu 2014 pa upam, da ne bo več diskriminacije pri neposrednih plačilih med državami članicami. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Alfred Rubix. Minuto in pol zaguje na GL. Eh, Hvala lepa, gospod predsedoči leto 2013 in financiranje iz temeljnega leta je nekaj, kar pomeni izračun za finančno perspektivo. Izplačila so zelo pomembna, tako zaradi solidarnosti, kot zaradi podpore kmetom moja skupina in kmetje v Latviji menijo, da so enaka plačila za vse potrebna ne samo zato, da so izenačeni tržni pogoji, temveč tudi, da se ustvari družbena pravičnost. Poročilo gospoda Kapulosa Santoša podpiram, mislim, da je ustrezno. Podpiram tudi mnenje komisije, vendar pa iti moramo še dlje. neposredna plačila mora znašati 80 odstotkov vseh plačil evo. Potem bomo lahko govorili o enakopravnosti. Kmetje v Estoniji, Litvi in Latviji dobijo veliko manj neposrednih plačil. To je diskriminacija, to se mora spremeniti. Razmere so take, da latvijski kmetje zapuščajo svoje kmetijske površine in potem to kupujejo bogatejši iz drugih držav v vaseh tudi že ni več prebivalcev, so izpraznjene. In podeželje prerašča gost. Ukrepati moramo. Hvala lepa. Dajana Dov za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalcev za vse delo in tudi za napredek, ki ga je dosegel na področju vprašanja neposrednih plačil v letu 2013. Čeprav je pomembno imeti določbe, ki bodo urejale plačila v letu 2013, je tudi Eh, pomembno zagotoviti ustrezne določbe, ki bodo urejale financiranje razvoja podeželja. To je zelo pomembno za nas v Združenem kraljestvu. Prav tako je pomembno, da imamo tudi obveznosti plačil za eh, območja z manj ugodnimi pogoji in za agriokoljske projekte. Prehod eh, v nov način plačil mora biti gladek in treba je tudi upoštevati prihodek eh, kmetov, zlasti v sedanjem svetu, ko se trgi tako hitro spreminjajo. Zato smo zelo zadovoljni z doseženim napredkom. Trenutna reforma SKP za obdobje po letu 2013 mora priznavati tudi pomen neposrednih plačil in podporo preko drugega stebra za aktivne kmete, tako da bomo imeli sledljivo hrano in pa zagotovljeno varno prehrano v Evropi. Plačila v prvem eh, stebru pa morajo eh, pomagati financirati tiste dodatne eh, napore, ki jih imajo kmeti za proizvodno hrane. In pa potem morajo biti zagotovljena tudi plačila za prilagojen razvoj in okolje. Ravno tako je potrebno predvideti ustrezen proračun znotraj eh, eh, večletnega finančnega eh, okvira, potem pa moramo predvideti tudi zneske namenjene za razvoj podeželja, zlasti za države, kot so Združeno kraljestvo, ki ima običajno zelo malo denarja za to in to zgodovinsko neravnotežje je treba sedaj rešiti. Hvala lepa. Gospe in gospodje, prisim prosim, držite se časa, ki vam je bil dodeljen. Sedaj pa naslednji, gospod Nikolesko. Hvala. Minuta za vas. Președinte, propunerea de raport privind aplicarea plăților directe pentru... Najlepša hvala. Ta predlog za neposredna plačila za kmete za leto 2013 zagotavlja ustrezni pravni okvir. Pravila, ki jih predlagata komisija in poročevalec, so uravnotežena in pa tudi obladljiva za nove države članice, kot sta Bolgarija in Romunija. E, te e, državam ne bo potreba nič e, prilagajati, zato ker je treba šele zaključiti e, direktni plačil. Potem tudi ni nobenih zgornjih mej za Romunijo in Bulgarijo, kar se zadeva neposredna plačila in to je še ena pravična odločitev. Na ta način je parlament naredil en korak naprej, ki pripravi bodoče SKP. Seveda bodo naslednji koraki še bolj pomembni in bodo predstavljali tudi zelo pomemben izziv. Kmalo bomo o teh eh, poročilih razpravljali v odboru Agri in o vsake temi bomo razpravljali v pravem trenutku. Ampak sedaj naj vam povem, da bi v prihodnje morali razmišljati skupaj o tem, kako uh, vzpostaviti pravičen sistem. Romunija in Bolgarija postopno uvajata eh, neposredna plačila in bi morala imeti priložnost, da to naredi za leta 2014. Hvala. Hvala. Gospa Ulrike Rodost. Hvala. Hvala lepa. Gospod predsedoči, gospod komisar, poslanke in poslanci, smo sredi reformnega procesa SKP in nove vloge parlamenta, kot so zakonodajalce. Jutri bomo sprejeli prvo uredbo na tem področju za neposredno plačila za leto 2013. To je dobro in to je nekaj posebnega. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Santošu, za njegovo dobro, hitro upravljeno delo. Pričujoč besedilo uredbe mora stopiti v veljavo. 1. januara 2014, da ne bo prišlo do težav pri prehodu v reformi, reformirano uredbo neposrednih plačil. Zato je še prav posebnega pomena, da hitro dosežemo dogovor med parlamentom in svetom. Kontinuiranje plačil je za države članice zelo pomembno, zato je ta prehodna uredba za leto 2014 tako pomembna. Besedilo uredbe, ki velja do sedaj, neposrednih plačil, velja tudi za leto 2014, nekaj finančnih določb pa samo do konca 2012. Podpiram rešitev, ki ste jo našla parlament in svet, da bomo imeli transfere iz prve v drug stebr. Hvala lepa. Hvala lepa. Smith Allen je naslednji govornik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bom čestitev našemu energetičnemu poročevalcu za solidno opravljeno delo. E, res je presenetljivo, da mu je uspelo tudi to upraviti, glede na vse drugo delo, ampak to je res e, solidno delo, e, ki je pomembno za kmete, za razvoj Eh, podeželja in na ta način je zagotovljeno izplačevanje neposrednih plačil tudi v prehodnem obdobju. Ko, verjetno Eh, se sprašujete, zakaj se sploh eh, pogovarjamo tukaj, glede na to, da se eh, vsi strinjamo, ampak vseeno, včasih je to kontroverzno vprašanje. Nekatere države članice želijo znižati neposredna plačila in z vedika škotske so neposredna plačila vispeda podpora kmetom in želimo, da se nadaljujejo. Zelo sem zadovoljen, da je škotska vlada bila tako konstruktivna in tako v središču evropskega razmišljanja. In Eh, škod, škoda je, da je sedanja država članica manj konstruktivna, ampak gospod eh, komisar, zagotavljam vam, da nekaj zavesnikov na britanskih otokih vseeno imate v <laughs> vaših naporih za eh, reformo SKP. Hvala lepa. Julie Gerling, minuto. Thank you, Mr. President. I'm sorry. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi žal mi je, da bom nadaljevala v nekoliko drugačnem tonu. Zelo uh, eh, pozdrav, po, pozdravljam pristop eh, članov eh, odbora Agre. Ta mehanizem je potreben, kajti Združeno kraljestvo je bilo na koncu vrste, ko so se delila sredstva iz prvega stebra. Ampak vseeno je Združeno kraljestvo samo z mehanizmom prostovoljne modulacije eh, izvedlo precej pomembnih eh, projektov. Čeprav to ni bilo vedno priljubljeno eh, pri kmetih in tudi ni bilo vedno v skladu z našimi željami. Ampak bistveno je zagotoviti stabilnost v obdobju 2013-2014. Zato eh, želim reči hvala gospodu Kapuloso Santoso za njegov pragmatični pristop in eh, že se veselim nadaljnega dela z njim na eh, SKP. Hvala lepa, sedaj pa. Patrik L. Jarik. Gospod predsedujoči, tudi sam želim čestitati kolego Luiso Manuelo Capulaso Santoso za njegovo delo pri tem poročilo. Ta eh, prehodni predlog oziroma predlog za prehodno obdobje je pameten. Bomo podpiralo, čeprav sem jaz eh, še vedno proti ločevanju eh, plačil po, na površini kajti eh, plačilo bi moralo biti vezano na delo. In vseeno želim povedati, da se moramo ponovno, da se moramo ponovno pogovarjali o tem v okviru reforme SKP. Potrebujemo nek osnovni mehanizem, eh, ki bo omogočal tudi modulacijo pač glede na, eh, glede na eh, okoličine in pogoje dela. Odločno bomo branili proračun SKP za prihodke kmetov, za zaposlovanje, za socialno pravičnost in za ekologijo. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa želim povabiti kolegico Nicole Sinclair za eno minuto. Pred, predvsej mojih voljivcev me je kontaktirati, kaj ti rekli so, da so bili v slabšem položaju pri neposrednih plačilah. Ta neposredna plačila predstavljajo tri četrtine proračuna SKP, kar je 48 eh, odstotkov proračuna EU. Govorimo torej o precejšnjih zneskih. Ampak eh, britanska konservativna vlada se obira eh, uporabljati ta sredstva. V bistvu povečujejo razliko v pogojih za izplačevanje in želijo eh, prostovoljno sami od sebe hitreje znišati direktna plačila, hitreje kot eh, druge države članice. In težave naših kmetov pa so še večje tudi zaradi eh, načina, kako eh, komisija dodeljuje sredstva iz drugega stebra med države članice. Ta praksa se mora končati. Eh, in eh, mi moramo zaščititi svoje kmete eh, v Združenem kraljestvu. Eh, Hvala. Kolega Tabadži. Čološ, bistošur, kedveš kolega Kapul. Hvala lepa. Komisar Čološ, poročevalec, poslanke in poslanci. Gospod Santoš je opravil odlično delo. Poročilo omogoča neposredna plačila za leto 2013 v novih državah članicah. 2012 smo končno dosegli, da je raven v starih in novejših državah članicah bila izravnana. To pa ne pomeni izravnavo sod, prav imate, kolega Vojčehovski. Veseli me, da je kolega Kaplo Santoš dojel to težavo, da od leta 2014 obstaja za novejše države članice velika težava ko moramo prehajati iz določenih sistemov na druge. Ker ne bodo mogli speti tistega, kar je v 61. členu pod točkami B in C. In tudi, kar se ugodnosti tiče, tega ni v osnutku komisije poročevalec, Kapulo Santoš, pa je dojel, da novejših držav članic ne smemo diskriminirati in teh 12 držav članic mora preiti na ta nov sistem pod enakorednimi pogoji. Sedaj pa imamo postopek KŽDI. George Lyon dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Malo smo bili zaskrbljeni tudi v Londonu in pri nas, ko je komisija objavila svoje zakonodajne eh, predloge, kjer so izključevali prostovoljno modulacijo. Brez možnosti, da se eh, nekaj denarja iz eh, pomoči kmetov prenese v razvoj eh, podeželja, bi imeli res težave po letu oziroma v letu 2013. Zahvaljujoč s močnim pritiskom škotske vlade in s pomočjo svojih kolegov tukaj, eh, Jamesa Nikosa, Pela de Castra in tako naprej, skratka, eh, vsi skupaj smo uspeli to spraviti nazaj v eh, svežen. In eh, vlade imajo možnost, da odločajo, kjer eh, želijo eh, oziroma kjer se odločijo odrezati nekaj Eh, denarja kmetov in ga pre, eh, usmeriti v eh, razvoj podeželja. Poročevalcu Luju želim vse najboljše in upam, da bo naslednji zakonodajni svežen eh, hitreje sprejet, kot je bil ta, vendar pa imam vseeno nekaj dvomov o tem. Sonik. Hvala lepa, gospod Sonik. Dziękuję panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo je zelo dobro. Rad bi izkoristil priložnost in takoj povedal, da v Evropi v prihodnosti ne sme biti Evrope dveh hitrosti. Če ne bomo izravnali plačil za vse države, se bo to zgodilo. Nekaterem novejše države članice, Slovaška in druge, so tudi prispevali k temu, države na jugu, ki so v težavah, imajo dovolj sredstva na spragu. Sedaj te solidarnosti ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Prendergast. Kolegi, pozdravljam ta predlog, ki je v veliki meri administrativen, vendar pa daje kmetom gotovo za naslednje finančno leto. Nekaj točk, kar se tiče neposrednih plačil od leta 2014 naprej. Tudi o tem sem z voljivci veliko govorila v zadnjih tednih. Najprej, kar se vezane podpore tiče, mislim, da si moramo gledati spremembe v poročilu gospoda Santoša. To bi dovolilo državam članicam večjo prožnost, da se odločijo o natančni naravi podpore, vezane podpore v njihovih državah. Bilo je potrebno tudi povišati referenčno leto. Vse, kar se tiče malih in srednje velikih kmetij. Tudi, kar se tiče ekoloških področje, moramo zagotoviti, da bodo odstotki delovali in da bomo imeli natančen seznam, kaj je vključeno v ta področje in kaj ni. In potem, kar se konvergence tiče, podpiram predlog Santoša, ki je umilil predloga komisije. Mislim, da je potrebno storiti več, da bo kmetovanje ostalo pomembno na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, Swinburn. Hvala lepa, predsedujoči. Moja, moj volilni kraj v Walesu je zelo odvisen od kmetijstva. Kmetijstvo prispeva veliko k več našemu gospodarstvu. Vendar pa so naši kmetje nesorazmerno odvisni od neposrednih plačil. Brez teh plačil bi veliko kmetov zapustilo kmetovanje. Zato pozdravljam premik, da se bodo ta neposredna plačila dovoljevala na zgodovinski podlagi za naslednje leto. Rada pa bi pozvala, da naj bi tranzicija in kakršnokoli nov dogovor bil prožen in odprt za regionalno tolmačenje, ko se bodo kmetje prilagajali nova pravila. Pozdravila bom tudi komisarja v Vojsu ko bodo kmetje lahko sami predstavili svoja mnenja. Sikerski. Hvala lepa, kolega Sikerski. Rok 2000. Hvala lepa. Leto 2013 bo prehodno leto, kajti finančni okvir 2007 do 2013 se končuje. Vendar pa leta 2014 bomo gledali že v naslednjo finančno perspektivo 2014 do 2020. Veseli me podpora kmetijam, ki dobijo nad 500 evrov, kajti v teh državah se nasplošno plačuje manj neposrednih plačil. Dobro bi bilo, če bi sprejeli še kakšne prehodne rešitve v tej uredbi, da bi imeli enake konkurenčne pogoje med 12 novejšimi državami članicami in 10 starimi. Ne bomo več imeli sektorske podpore od leta 2013. Način, kako bodo izplačevana neposredna plačila v prihodnje, pomeni, da bo še naprej prihajalo do velikih neenakosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem zelo zadovoljen, da smo dosegli kompromis. Zahvaljujem se pri poročevalcu gospodu Kapulasu Santušu, pripravijo dobre rešitve, modulacijo bomo lahko nadaljevali tudi v starih državah članicah, bomo lahko podpirali kmete. Razprava je pokazala, da so neposredna plačila za vse nas pomemben instrument podpore za kmete. Vendar pa sedaj kmetje proizvajajo za skupni trg in prodajajo po podobnih cenah. Naprimer, tudi polskim kmetem za gnojilo plačujejo podobno kot francozi ali nemci. Zato morda ni utemeljeno imeti neposredna plačila na različnih ravneh. To ne zadeva samo starih in eh, novejših držav članic. Razlike obstajajo tudi v starih državah članicah. Kmet v Franciji dobi drugačna plačila kot eh, tisti v baljskih državah, naprimer. Nikolson. Hvala lepa, predsedujoči. Naj se tudi sam zahvalim poročevalcu in naj mu rečem, Luis, uživaj hvalo. Danes, kaj ti v naslednjih tednih in mesecih morda ne bomo tako, eh, ro, tako velikodušni. Pomembno je, da smo zadevo razrešili, kaj ti gotovo bi bila katastrofa, če ne bi. Dobro je, da je parlament uveljavil svojo pravico in da smo sedaj zajeli to, kar je bilo spregledano v preteklosti. Nisem privrženec modulacije, vedno sem jim nasprotoval, vendar pa to je sedaj potrebno, da zagotovimo financiranje za podeželske ukrepe, še prav posebno v Združenem kraljestvu. Naj dodam še to, da smo zelo nezadovoljni z drugim stebrom in za soto, ki je bila dodeljena, kajti to nas uvira pri pripravi dobrih projektov. In ukrepa upam, da bo reforma SKP in da bodo pogajanja v finančni perspektivi pomenila, da bo zrežno, kar se dobilo pošten delež. To je dobro delo. Hvala, Luis. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar v imenu Evropske komisije, gospod Čolos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo sem vesel, ko vidim, da ostaja tako široka podpora, praktično enotna podpora za način, kako smo našli kompromis, tako da bomo čim prej lahko sprejeli eh, to uredbo, ki bo omogočila. Eh, prehod eh, v nov način eh, plačevanja pomoči. Nikoli ni bilo eh, vprašanje to, da bi prenehali s plačevanjem v letu 2013, ampak treba je bilo natančno opredeliti določene elemente, določene prehodne ukrepe, zlasti za tiste države člane, ki, članice, ki imajo sisteme na površino. In Tako smo lahko s to uredbo pogojen bolj natančno opredelili za nov način izplačevanja oziroma za nadaljevanje starega in to nam je omogočilo tudi, da smo lahko recimo za Združeno kraljestvo dosegli, da lahko nadaljujejo v leto 2013 eh, s to kombinacijo eh, financiranja eh, direktnih plačil in pa razvoja podeželja, tako da bojo še lahko naprej s tem denarjem financirali razvoj podeželja. Torej, to je delo, ki je še pred vami, to je delo, ki je pomembno za reformo SKP in za bodoče eh, proračunsko obdobje. Komaj čakam že nadaljevanje dela na podlagi poročila in upam, da bomo kmalo lahko začeli formalno razpravljati med eh, svetom parlamentov in komisijo in da bomo kmalo lahko izpeljali reformo SKP, tako da bo SKP bolj eh, pravična, upamo pa tudi stalno eh, in bolj konsistentno proračunsko podporo v skladu z našimi političnimi usmeritvami. Hvala lepa, sedaj pa poročevalec Kapulo Santoš. Hvala lepa, gospod predsedoči. Hvala lepa za zelo prijazne besede, ki sem jih slišal strani veliko v tej dvorani, ne samo strani komisarja. Zelo hvaležno je, da sem pripravil poročilo na temo, glede katere se vsi strinjamo. Torej, vidite, da lahko v kratkem času dosežemo zelo veliko, če strnemo vrste. Bili smo pod časovnim pritiskom, vedeli smo, kako pomembno je rešiti vse te težave pravočasno. Upoštevati smo morali razmere v veliko državah članicah. Sedaj lahko rečem le hvala lepa za zelo konstruktiven duh, v katerem smo delali dobro, smo sodelovali v odboru za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, prav tako smo dobro sodelovali s svetom in komisijo. Tako da upam, da bomo zagnali zadeve na ustrezen način za prihajajočo reformo SKP. Upam, da bomo v takem duhu nadaljevali z našim delom in dosegli pozitivne rezultate. In ko govorimo o pozitivnih rezultatih, mislim na dobre rezultate za evropske kmete. Njim služimo. Hvala lepa. Poročevalec, zaključili smo z razpravo, glasovali bomo jutri ob 12.30. Tako.